Ne? S tem smo ta zapisnik sprejeli. Gospe in gospode, gospa, gospode, gospa Izabela Levin je 3. oktober bila imenovana za ministrico za razvoj na švedskem. Čestitamo gospe Levin k imenovanju za ministrico pristojni švedski organi so me seznanili z izvolitvijo linije Engström, ki bo 8. oktober 2014 nasledila gospodo Levin. Po prvem odstavku 7. člena poslovnika o volitvah poslancev v Evropski parlament sprejemamo to izvolitev gospe Engström z eh, veljavnostjo z 8. oktobrom. Prav prisrčno pozdravljamo gospo Levin. Po eh, drugem odstavku 3. člena eh, se lahko poslanec udeležuje sestankov. Um, pod pogojem, da je poslanec predhodno podal izjavo o tem, da ne izvaja nobene funkcije, ki ne bi bila združljiva z funkcijo poslanca oziroma poslanke v Evropskem parlamentu. Gospod Johan van Overtfeld je bil imenovan 11. oktober 2014 za ministra za finance Belgije. Um, Ktimo mu čestitamo in s tem ugotavljamo, da je njegov sedež z današnjim dnem prazen. Gospod eh, poslanec Richard Sulik je zapustil skupino Alde in se pridružil skupini IKR s eh, veljavnostjo z 8. oktobrom 2014. Eh, torej politične skupine GUE, SND, ALDE, Zeleni, IKR in Evropska ljudska stranka.